predsednik iz skupine SD dobil zahtevo za spremembo sestave ene od delegacij. Ta sprememba bo zajeta v zapisniku. Gospod Arnd Kohn bo na mesto gospe Jute Steinruck zauzel mesto v delegaciji za stabilizacijo in pridružitvi, stabilizacijsko pridružitveni sporazum EU-EU.